Lepo pozdravljeni, pozdravljeni vsi, ki ste v dvorani, pozdravljeni pa tudi vsi, ki se nam pridružujete na daljavo. Najprej nekaj tehničnih sporočil. Danes bomo uporabljali orodje interakcijo. Tolmačenje je na voljo v francoščini, nemščini, italijanščini, grščini, španščini, portugalščini, mačarščini, polščini in slovenščini. Litoščina in romuščina sta pasivna jezika. Samo aktivni udeleženci, ki so prosili, da bi bili na seznamu govornikov, lahko spregovorijo, spontanih javljanj ne bo. Lepo prosim, da izklopite mikrofon, ko ne govorite. Prav tako je zelo priporočljivo, da uporabljate slušalke, da se izniči odmev. Vsi udeleženci morajo tudi dodati svoje polno ime, ko se pridružijo seji. Pasivni udeleženci se lahko pridružijo ali preko interakcije ali preko spletnega prenosa. Če bo povezava šipka, bomo pasivne udeležence prosili, da se izključijo in preklopijo na prenos preko spleta. Danes bomo glasovali o močni socialni Evropi za pravičen prehod. Kakor veste, je odbor Ample eden od prvih odborov, ki uporablja novo aplikacijo EP Vote. Vsi odbori bodo morali to aplikacijo uporabljati do konca tega leta. Danes bomo torej glasovali o osnutku poročila močna socialna Evropa za pravičen prehod. Hvala sekretarijatu, kajti sekretarijat je delal pod zelo velikim časovnim pritiskom, pripravili so glasovalne sezname Mina, Barbara in Melody. Hvala. Več noči in tudi vikendov so porabile za to, da je zdaj za nas vse pripravljeno. Še enkrat torej izpostavljam, da moramo vedno upoštevati, da nam primankuje kadra, ko načrtujemo svoje delo in vse politične skupine morajo spoštovati roke brez izjem, zato da ne pride do dodatnega pritiska na naše kolege, ki se spopadajo s trenutno situacijo. Tako, zdaj pa razlaga postopka. Po elektronski pošti ste dobili navodila, kako lahko oddate svoj glas. Prvo glasovanje o predlogih sprememb o osnutku poročila bo odprto od 16.45 do 18.30. Ko se bo glasovanje začelo, boste dobili elektronsko sporočilo od funkcionalnega elektronskega naslova Ample Vote. Tam boste našli povezavo, do spletnega obrazca, ki bo dostopen v času glasovanja. Potem boste morali unesti svoj, svoje glasove, ustvariti datoteko PDF, jo podpisati in po elektronski pošti poslati na amplevote.afna.europarl.europa.eu in sicer v času glasovanja in najkasneje do pol sedmih zvečer. Če imate kakšne tehnične težave, lahko navežete stike z podporo MEP IT. Rezultati bodo razglašeni po elektronski pošti. Drugi krok končnega glasovanja pa bo potekal jutri, v torek 17. novembra od 11.30 do 12.15. Tudi odprtje in zaključek glasovanja Za končno glasovanje bo sporočen po elektronski pošti, postopek pa bo enak kot danes. Torej, glasovali bomo preko IP-vote. E Zdaj bomo preverili sklepčnost za prvo glasovanje, koliko poslancev je priklopljenih, ali nas je dovolj. Lepo prosim, da kliknete gumb Raise Hand oziroma dvigni roko. yes, we are doing fine. Hvala, dovolj nas je. Dobro. Sklepčni smo. Zdaj pa peta točka. Imeli bomo izmenjavo mnen z gospodom Michaelom O'Flertijem, ki je direktor Agencije za temeljne pravice EU, govorili pa bomo o ugotovitvah v zvezi z Romi in potujočimi skupinami ter invalidi in starejšimi med pandemijo. Zato, da ne bi prišlo do širitve virusa in da ne bi obremenili zdravstvenih služb, je bilo uvedenih kar nekaj ukrepov in to posega na temeljne pravice številnih ranljivih skupin. Nekatere ranljive skupine so bile še posebej prizadete zaradi teh ukrepov. Ljudje v domovih za uskrbo so zelo ogroženi, ogroža jih možnost okužbe, pa tudi možnost izolacije, zato ker imajo omejene stike z ljubljenimi. Smrti starejših v domovih za ustarele niso bile ustrezno dobro poročane. Prav tako se s težavami soočajo invalidi, zato ker storitve ne delujejo tako, kot je treba, prav tako je omejen prevoz. Romi in potujoče skupine so še posebej izpostavljeni zaradi svojih pogojev življenja, ker živijo v natrpanih prebivališčih. Zdaj pa lepo pozdravljam komisarko Heleno Dali, ki se bo udeležila naše izmenjave mnen, pa tudi gospoda Michaela O'Flaherty, ki je direktor agencije FRA. Najprej dobi besedo komisarka Dali za tri minute, potem pa bo besedo dobil še direktor gospod O'Flaherty. Najprej, gospa Dali, izvolite, tri do pet minut. Beseda je vaša. Gospa Dali, pritisnite gumb, govori. Se slišimo? da, ampak vidimo vas ne. Video, Lahko prosim vključite video povezavo? Se vidimo? Da, vidimo se. Hvala, hvala, da ste me povabili na današnjo razpravo pandemija vpliva na nas vse, zlasti pa na tiste, ki so najbolj ogroženi, torej Romi, invalidi in potujoče skupine. Naša strategija s tem v zvezi je ključnega pomena za komisijo in ta razprava je prav tako zelo pomembna. Spoštovati je treba dostojanstvo in temeljne pravice, to so vrednote Evropske unije, vendar diskriminacija izključenost in podobno še vedno vplivajo na Rome. Romi živijo v segregiranih prebivališčih, zato so še posebej izpostavljeni okužbi s COVID-19, zato ker so tam sanitarne razmere slabše, zdravstvene storitve so slabše, manj imajo dostopa do interneta, naprimer. Romska skupnost trpi zaradi te krize, tako na zdravstveni, kot tudi na ekonomski ravni. Ampak ne samo to. V nekaterih državah članicah Rome predstavljajo kot javno zdravstveno grožnjo. Gre torej za stigmatizacijo in za predstavljanje Romov kot grešne kozle. To moramo ustaviti. 7. oktobra je komisija predstavila ambiciozen okvir za udeležbo Romov v naši družbi. Določili smo cilje za naslednjih deset let in določili smo, kako bi te cilje tudi lahko dosegli. V krizi je še toliko bolj jasno, da moramo poskrbeti za Rome. Prav tako smo predlagali kar nekaj finančnih instrumentov, ki bi jih lahko ponudili vključitvi Romov zagotoviti moramo vključenost in participacijo Romov, tudi na področju zdravja in nastanitev. Je treba nekaj storiti za Rome, naprimer zagotoviti je treba svežo pitno vodo in ustrezen dostop do interneta. Nimamo še podatkov o natančnem vplivu COVID-19 na invalide, čakamo na podatke z terena in ocenjujemo različne instrumente ter morebitne rešitve, zato da bi pomagali uporabnikom teh storitev. Komisija se je hitro odzvala in to se je pokazalo tudi tako, da smo zelo hitro poskrbeli za ustrezno medicinsko opremo. V novem večletnem finančnem okviru bodo na voljo tudi finančna sredstva, ki bi jih lahko uporabili za to, da še bolj pomagamo invalidom. Države članice bodo imele na voljo tudi instrument za okrevanje in odpornost. Vedno večja potreba potem je, da pomagamo tudi storitvam na osnovi skupnosti na lokalni ravni. Strategija za pravice invalidov, se bo oprla na nauki, ki smo se jih naučili v krizi zaradi COVID-19. Poskrbeti moramo, da bodo vsi imeli enak dostop do zdravstvenih storitev, do storitev rehabilitacije in tudi do čezmenih zdravstvenih storitev. Ukrepi, ki so uvedeni glede omejitve gibanja, vplivajo na vse v Evropi, čeprav na različne načine. In to ima posledice v naši družbi in to vpliva tudi na skoraj vse temeljne pravice, zapisane v listini o temeljnih pravicah. Ogrožene skupine so še bolj prizadete, zato ker se večkrat pojavi potreba po zdravstveni oskrbi, oziroma te osebe imajo tudi večkrat potrebo potem, da se na nekoga naslonijo. Skoraj polovica ljudi starejših od 65 se sooča z določeno stopnjo invalidnosti. Zato moramo pomagati invalidom. V sklepih sveta 2020 o demografskih izzivih je zapisano, da moramo zagotoviti ustrezne storitve na lokalni ravni, zato da bomo lahko naslovili potrebe starajočega se prebivalstva. Zdravstvena oskrba in zdravstvena politika je v pristojnosti držav članic. Ampak prav tako bi morali vsi imeti dostop do zdravstvenih storitev, zato komisija pomaga državam članicam z širitvijo in deljenjem najboljših praks, naprimer. Ogroženi to so starejši in invalidi, morajo biti zaščiteni. Zaščititi jih moramo pred okužbo, če se okužijo, pa jih je treba učinkovito zdraviti na osnovi kliničnih in objektivnih meril. Agencija za temeljne pravice je ključni partner pri pripravi trenutnega strateškega okvira za Rome in z veseljem bom zdaj prisluhnila gospodu Oflertiju, ki bo predstavil ugotovitve svoje agencije v zvezi z Romi in potujočimi skupinami. Današnja seja je še ena priložnost, da slišim, kaj menite vi o novi strategiji za pravice invalidov in z veseljem sem se te razprave udeležila. Hvala. Hvala, gospodali, lepo vas je videti, čeprav samo na zaslonu. Zdaj bomo prisluhnili gospodu O'Flaherty, ki je direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice, gospod O'Flaherty, izvolite, 15 minut je vaših. We have to wait couple of minutes. Malce bomo počakali. Izgubili smo gospoda O'Flaherty-ja, kaže, da nima povezave. Prosim vas za malce potrpežljivosti. Tehniki si prizadevajo ponovno vzpostaviti povezavo z gospodom O'Flahertyjem, ampak trenutno brez uspeha. So unfortunately, uh... Nažalost, kaže, da povezave z gospodom Oflertijem ni mogoče ponovno vzpostaviti. Mislim, da bomo morali nadaljevati. Zato predlagam, da prejdemo na naslednjo točko. Ampak. Uh videti moramo, ali so povezani vsi, ki jih potrebujemo. Gospa Langenzipen, gospa Dali, upam, da je še vedno z nami. Potem pa v prvem krogu gospod Koša. Je povezan? Ne. Gospod Anžel, gospa Maksova, gospa Maksova, gospa Žame, da, gospa Dela Pisa, da, in gospa Pereira. Da. Prav, bomo poskusili takole. Kolegice in kolegi, a zdaj pa je gospod O'Flaherty spet tukaj. A ima dobro povezavo, lahko kar začnemo. Dobro, gospod O'Flaherty, lepo pozdravljeni na seji odbora Ample. Imamo izmenjavo mnen o zelo zanimivi temi v zvezi z vašo agencijo. Beseda je vaša in 15 minut imate na voljo, da predstavite svoje ugotovitve. Izvolite. gospod O'Flaherty, beseda je vaša. Hvala, hvala, predsednica, se opravičujem za tehnične težave. Agencija za temeljne pravice tesno spremlja vpliv pandemije na temeljne pravice. Šest novičnikov smo objavili, objavili smo primerjalne podatke v zvezi s tem, kako pandemija vpliva na temeljne pravice v 27-terici. Kakor sta povedali komisarka in predsednica, vidimo, da pandemija različno vpliva na različne skupine. Najbolj ranljive skupine so najbolj prizadete. Danes se bom osredotočil na tri. To so Romi, invalidi in starejši. Najprej, kar zadeva Rome in potujoče skupine, Oni so največja manjšina v EU. Šest milijonov ljudi je v Evropi in veliko dokazov imamo, da so marginalizirani in diskriminirani, tudi ko ni pandemije. Agencija FRA pripravlja končno poročilo o v vseh 27 držav članicah. To bo prvič v zgodovini EU, da bo takšno poročilo objavljeno. Ne glede na COVID, vidimo, da je naprimer pričakovana življenjska doba nižka, nižja, da je več revščine, da je več diskriminacije in tudi več sovraštva. Kakor je povedala komisarka Dali, se je zaradi COVID-a vse to še poslabšalo. Naprimer, številni Romi in predstavniki potujočih skupin so bili zaposleni, če so sploh imeli delo v prekernem sektorju in številni so tudi izgubili ta delovna mesta. Zato, ker so bili prekerno zaposleni, so številni tisti, ki so izgubili delovna mesta, ostali tudi brez socialne mreže, ki je na voljo v številnih državah članicah. Tretjič, obstaja tudi problem neustreznih stanovanj in temeljih storitev, kot je čista pitna voda, naprimer. To vodi do dodatnih težav v kontekstu higiene in preprečevanja širjenja virusa. Pa tudi zaprtje šol je povzročilo zelo veliko težav. Kako naj se otroci učijo nadaljavo, če ni interneta? Kako naj se otroci učijo nadaljavo, če nimaš računalnika? Kje lahko otroci dobijo topel obrok, če ne v šoli. Na osnovi izkušenj Romov je treba vedeti, da moramo pripraviti ustrezne analize, kajti ne gre samo za Rome nasploh, ampak treba je poštevati tudi vidik spola. Ženske predstavnice Romov so še bolj prizadete od moških zdaj pa invalidi, tudi invalidi so bili zelo prizadeti zaradi krize. Govorili smo o tem že, naprimer, kar zadeva triažo. V nekaterih zdravstvenih ustanovah so zlasti starejši ostali brez dostopa do zdravljenja zaradi okužbe s COVID-om, naprimer. Prav tako niso dobili oskrbe, ki bi je sicer bili deležni, zato ker so zdravniki prednost dali mlajšim okuženim s COVID-om. Vidimo tudi, da so invalidi ostali postavljeni ob rob v tej krizi. Morda je več pozornosti bile, bilo namenjene težavam, ki živijo v, oziroma osebam, ki živijo v institucionalni oskrbi. Sprejeti so bili ukrepi, da bi omejili širjenje okužbe, ampak to je pomenilo, da so bili uvedeni ukrepi, ki so vključevali tudi prepoved obiskov. V nekaterih državah se je to spremenilo v neke vrste kokone, ko so ljudje morali ostati v svojih sobah, v domovih za ostarele, prepuščeni sami sebi in tudi invalidi na delovnem mestu so zelo prizadeti, tudi v kontekstu ukrepov, s katerimi smo zagotovili varnost. Preden preidem o ukrepih v prihodnosti, želim govoriti tudi o digitalizaciji naših življenj. Digitalizacija poteka že nekaj časa, ampak zaradi pandemije in z vidika temeljnih pravic se je v zadnjem obdobju to še posebej pospešilo. Največ se je govorilo o sledenju stikom. O tem ne bom govoril, ampak ko govorimo o invalidih in starejših v naših skupnostih, moramo vedeti, da je digitalizacija prenesla kar nekaj prednosti. Naprimer, telemedicina in spletna psihološka podpora, naprimer, to je bilo ponekod uspešno izvedeno. Tudi digitalno izobraževanje je marsikje potekalo uspešno, ampak skupaj s prednostmi se pojavijo tudi izzivi, ki so sicer znani že odprej, ampak eh, zaradi pandemije so ti izzivi zdaj še veliko večji, naprimer dostop do izobraževanja za romske otroke. Pri dostopu je potrebna ustrezna oprema in tudi ustrezna internetna povezava. Nekaj dobrih primerov je sicer mogoče najti, kar zadeva zagotovitev opreme in ustreznega internetnega signala, ampak to ne velja za celotno EU. Naslednji izziv je digitalna pismenost. Tudi tukaj obstajajo velike vrzeli. Pa še nekaj, kar zadeva izzive digitalizacije v času COVID-a, vključno z tremi skupinami, na katere se osredotočamo danes, in je naprimer pristranskost umetne inteligence. Obstaja naprimer pristranskost zaradi starosti. Kaj lahko storimo? Prvič, trenutno smo še v krizi nismo še izšli iz krize, zato moramo biti zelo pozorni, kar zadeva ukrepe na področju COVID-a. Zagotoviti je treba ciljno usmerjeno podporo za vse tri skupine, o katerih govorimo. Če lahko omenim samo en primer ciljno usmerjenega ukrepa, je to naprimer zagotavljanje socialne podpore za Rome. Veliko moramo storiti, zato da bi olajšali res akutno trpljenje. Širše pa lahko omenim tri področja, ki potrebujejo našo pozornost. Prvič, kar zadeva stebr socialnih pravic. Poglobiti moramo izvajanje tega stebra, vključno z razvojem akcijskega načrta, ki ga pripravlja komisija. Mislim, da bi morali storiti vse, kar lahko, da steber vključimo v pravice. Pravice, ki so zapisane v listini temeljnih pravic. Te pravice lahko najdemo tudi v različnih instrumentih sveta Evrope, ampak steber sam ni ustrezno eksplicitno upet v te pravice in v prakso, kar zadeva naprimer svet Evrope. Če bi sprejeli pristop na osnovi pravic do tega stebra, bi marsikaj spremenili. Naprimer, okrepili bi zahteve za rigidne okvire preglednosti. Prav tako bi bilo treba bolje zbirati podatke, zato da bi lahko ugotovili, kakšne rezultate dosegamo in s tem bi se lahko v realnem času tudi prilagajali potrebam. In imetniki pravic bi bili v središču da bi šlo več za zagotavljanje pravic za Rome, za invalide, za starejše, ampak bi delali z njimi. Druga od mojih treh točk je naslednja. Mislim, da bi morali sodelovati z strateškim okvirom EU za Rome. Ta strategija je lepa priložnost, da nekaj spremenimo. Mislim, da bi morali res storiti vse, kar je mogoče, da zagotovimo, da se bodo videli rezultati v vseh in mestih, kjer živijo Romi. In na koncu še strategija EU glede invalidnosti. Vaš odbor pozivam, da storite vse, kar je mogoče, zato da poskrbite, da bo strategija odražala zaveze, ki jih je Evropska unija sprejela, ko je pristopila k konvenciji OZN o pravicah invalidov. Prej sem govoril o tem, da bi morali imeti pristop na osnovi pravic in to res veliko spremeni. Spoštovane poslanke in poslanci, na koncu še nekaj. Zagotavljam vam, da bo Agencija za temeljne pravice še naprej ostala zelo pozorna, še naprej bomo objavljali novičnike v zvezi s COVID-om na srednji in dolgi rok pa bomo še naprej zagotavljali kvalitativne in kvantitativne podatke, ki jih potrebujete, zato da boste lahko obravnavali vprašanja, ki so na vašem dnevnem redu. Zagotavljali bomo tudi ustrezne podatke in inovativne raziskave, kot je naprimer raziskava o vplivu digitalizacije na naša življenja. In še naprej bomo gradili zmogljivosti na terenu v državah članicah. Hvala lepa za vašo pozornost in opravičujem se vam za tehnične težave. Our... Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zelo dobro poznamo vsa dejstva v poročilu, kajti prejeli smo ga že po elektronski pošti. Sedaj pa bomo začeli s prvim krogom vprašanj in odgovorov. Najprej dobijo besedo koordinatorji. In začeli bomo z ELS Rosa Estaras Ferragut. Vsak eh, dobi na voljo dve minuti. Madame Ferragut, please. Is the speak button, please? Gospa Ferragut, pritisnite prosim na gumb mikrofon. Bueno, en primer lugar. Lepo pozdravljeni, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti gospodu Flagertiju in tudi komisarki Dali. V tem trenutku nas skrbi več stvari. In sicer prvič, COVID pomeni še več družbene izolacije in pogosto je to nesrazmerno prizadelo invalide, ter pa tudi tiste, ki imajo duševne težave. Prav tako je to prizadelo starejše, ranljive ljudi. V številnih državah članicah je bilo nekaj težav na področju dostopa do zdravstvenega sistema. Prav tako ni bilo dovolj eh, učinkovitega obveščevanja v zvezi z možnostmi zdravljenja v času pandemije razmisliti moramo o tem, kako odpraviti te težave, kako odpraviti izolacijo posameznikov ter težave na področju dostopa do terapij in zdravil. V sektorju starejših in pa sektorju invalidov je tako, da so ti pogosto v institucijah in zato so bili še bolj ločeni od svojih družin. V primeru žensk pa smo ugotovili, da je prišlo do porasta nasilja nad ženskami, kajti izolacija je te težave še zaostrila. V prihodnje bi moral načrt za okrevanje upoštevati tudi prej omenjene skupine, tako da bomo za sredstvi iz načrta za okrevanje lahko odpravili težave skupin, kot so starejši ženske in invalidi. Skratka, po pandemiji bomo morali se naučiti določenih lekcij, jih vključiti v nove strategije in pa se bolj posvetiti področju digitalizacije. Na digitalizacijo moramo gledati kot na priložnost. Digitalizacija je zelo pomembna za te skupine. Eh, gospod Flert je govoril o tem, kako bi digitalizacija lahko vplivala na odpravo težav nekaterih randivejših skupin. Treba je zagotoviti dostop do interneta, dostop do zdravstvenih storitev in razumeti moramo, da karantena ne pomeni nujno izolacijo. Hvala lepa. This was all more than three minutes. Govorili ste dlje kot tri minute. Prosim vas, da se držite časa za govor. Nadaljevali bomo z gospodom Brglesom iz skupine S in D. Dve minuti, prosim. Press the speak button, please. Yes. Najlepša hvala za besedo ter komisarki Dali in gospodu Flakertiju za to, da ste z nami. Izjemno pomembna vloga Agencije EU za temeljne pravice se potrjuje z ažurnimi poročili glede vpliva COVID-19 na človekove pravice, še posebej pripadnikov ranljivih skupin kot so Romi, invalidi ter starejši. Gre za skupine, ki so bile družbeno ter socialno deprivilegirane že pred pandemijo ter povezavi s tem tudi bolj izpostavljene virusu. Hkrati pa so jih tudi bistveno bolj prizadeli ukrepi za njegovo zaezitev. Ti so bili za Rome, invalide in starejše bolj omejujoči in so se začeli sproščati kasneje kot za splošno populacijo. Izjemno nas mora skrbeti dejstvo, da sta bili kljub, obolev, kljub temu obolevnost in umrljivo za COVID-19 v prvem valu najvišji ustanova za dolgotrajno oskrbo, žal tudi zaradi diskriminacije oskrbovank in oskrbovalcev. Kot poročevalec v senci za mnenje našega odbora v zvezi z uresničevanjem nacionalnih strategij za vključevanje Romov, pa sem posebej zaskrbljen glede vse splošnega negativnega vpliva pandemije na pravice Romov ter potujočih skupin. Ob zdravstvenem tveganju, ki ga za robe marsikje še vedno predstavlja uviran dostop do vode in sanitarij, se je pandemiji povečalo tveganje revščine ter nedostopnost socialnega in zdravstvenega varstva. Zaradi pomankljive infrastrukture ter dostopa do interneta in digitalnih tehnologij je ogrožena izobrazba generacij mladih Romov. Hkrati pa se je ukrepil in s povezovanjem Romov s širjenjem koronavirusa tudi novo dimenzijo dobil tako imenovani anticiganizem. Izkušnja prvega vala pandemije ter ogledalo, ki nam ga nastavlja vaše ugotovitve, kažeta, kako veliko dela nas še čaka pri spopadanju z večkratno diskriminacijo na ljivi skupin ter pri uveljavljanju načela solidarnosti med generacijami v praksi. Ker se nahajamo v sredi drugega vala pandemije, ki so ga EU in države članice pričakovale ter obljubile boljšo pripravljenost na nanj, me zanima, ali upažate kakršnikoli napredek pri zavarovanju človekovih pravic, predvsem najbolj ranljivih skupin, ter Ali ste tekom prvega vala pandemije zaznali tudi primere dobrih praks, še zlasti glede vključevanja Romov na tem področju, ter katere druge ukrepe vidite kot ključne glede Romov? Hvala. Mr. Pislaru from Renew, you have to... Gospod Pislaru iz skupine Renew za dve minuti. Thank you, uh, dear chair. Thank you. Hvala lepa, Gospa predsedujoča, hvala lepa direktorju agencije in gospeta Lide sta danes z nami. Veste, da nismo bili pripravljeni na to pandemijo, ampak velika večina se nas je lahko uprla vsaj na osnovno socialno varstvo. Ampak Romi živijo na obrobju družbe v težavnih eh, okoliščinah nimajo nobenega socialnega varstva in kot je povedala komisar Kadali, jih eh, tudi eh, krivimo za širjenje COVID-a, kar je neverjetno. Velika večina Romov ima zelo slabo, slab dostop do osnovnih storitev in uh, njihova socialna izključenost le še poslepšuje izpostavljenost pandemiji oziroma virusu težko je omejiti naraščujoče številke okužb z COVID-19. Torej, kaj lahko storijo evropske inštitucije, da bi zaščitile pravice Romov v tem okviru? Pripravljali smo strategijo, sodelovali smo s komisijo, ampak katera so minimalna pričakovanja in kako gledate na vlogo parlamenta? Sedaj pa k invalidom in še najbolj. Eh, eh, bi rad izpostavil skupino starejših. Eh, sedaj smo eh, sredi drugega vala. V prvem valu so bili starejši najbolj prizadeti. Torej, katere odločitve bi morali sprejeti, zato da bi zagotovili boljšo zaščito invalidov eh, tekom te pandemije? Katere so dobre prakse, ki bi jih morali širiti v državah članicah? Najlepša hvala, gospa Bilde iz skupine ID. Dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Že nekaj mesecev eh, tukaj eh, razpravljamo o zdravstveni krizi eh, in vse čas je to pravzaprav izgovor, da opišemo svet, v katerem živimo, ki ga pravzaprav že dobro poznamo. Ampak Evropska unija sedaj izkorišča to krizo in postavlja na dnevni red točke, ki jih v normalnih okoliščinah ne bi eh, obravnavala. Danes razpravljamo o starejših, o invalidih in o romih. Lahko bi dodali tudi priseljence, eh, kot se pogosto zgodi v drugih kontekstih. Eh, kakšna pa je povezava za vsem skupaj? Povezave pravzaprav ni. Gre zgolj za poskus Evropske unije, da usili svoje mnenje na to temo. Eh, ranljive skupine, kot jih imenujejo evropejci, služijo le za izgovor, da bi evropejcem usilili eh, politiko, ki je ti ne želijo. Kaj pa tisti, eh, ki so delali celo življenje in ki trpijo posledice te pandemije, ki se soočajo z gospodarsko krizo? In uh, invalidi uh, potrebujejo uh, posebno pomoč in jih ne moremo izenačiti z Romi, uh, ki se ne srečujejo z istimi težavami. Prihajajo pa po večini iz Romunije, ki je članica Evropske unije. Torej niso predmet preganjanja. 300 tisoč eh, Romov imamo v Franciji, eh, čeprav je vsaka država odgovorna za svoje prebivalstvo in mora sama poskrbeti za najranljivejše skupine v družbi. Eh, seveda so posledice te krize grozljive, ampak to nam ne daje pravice, da se bolj ukvarjamo z nekaterimi skupinami. Hvala lepa, sedaj pa gospod Romeo Franci, skupine zelenih. Guten Abend. Dobro večer, drage kolegice in kolegi. Zelo me veseli, da sem lahko danes tukaj z vami in veseli me tudi, da ste z nami komisarka Deli in gospod Flaherty. Rand bi opozoril na to, da smo septom, septembra sprejeli resolucijo z 554 glasovi za. In v tej resoluciji smo opisali ravno situacijo, v kateri danes razpravljamo. Torej, eh, gre za situacijo eh, v povezavi z COVID-19 v Evropi in eh, za poseben položaj Romov. Torej, predlagal bi, da smo bolj konkretni. Situacija ranljivih skupin ni nič novega. To je situacija, s katero se srečujemo že več stoletij in sovraštvo do Romov je ena izmed najhujših eh, oblik nacizma, ki ga imamo v Evropi. ljudje eh, pa se morajo zavedati eh, tudi, eh, da anticiganizma veliko držav ne priznava in se s tem sploh ne ukvarja. Sedaj velika večina skupina skupin eh, podpira eh, to pobudo in to me zares veseli. Veseli me tudi, da imamo zelo dobro sodelovanje z komisarko Dali, kajti z tem problemom eh, se moramo soočiti pragmatično in najti moramo pragmatično rešitev. Države članice moramo spodbuditi, da se bodo borile proti anticiganizmu in nestrpnosti. Eh, Romi morajo biti enakopravno vključeni v iskanje rešitev. Nažalost, temu eh, doslej ni bilo tako in pristop je pogosto preveč analitičen in zato nimamo trajnostnih rešitev. Upam, da nam bo v prihodnem letu, v letu 2021, dejansko uspelo sprejeti zakon o enakopravnosti in da se bomo na ta način lahko učinkovito spopadli z tem problemom. Upam tudi, da bomo vzpostavili enakopravno udeležbo Romov v celotni družbi in svoji predhodnici naj povem še sledeče ravno vaše mnenje je eh, razlog, da se s tem problemom ne moremo eh, soočiti uspešno. Kajti kot evropejci smo vsi odgovorni za vse in ne more nam biti vseeno. Predsedujoča je prekinila govorca. Žal se je vaš čas iztekel. Eh, no, sedaj pa jaz dobim besedo. Moram reči, eh, da sem že nekoliko obupana, kajti že leta poslušamo, eh, kako se Romi in drugi srečujejo z diskriminacijo, z marginalizacijo v številnih državah članicah in leta že pripravljamo strategije, okvire, rezolucije in tako naprej. Če pa obiščemo romska naselja, lahko vidimo, da se situacija ni spremenila. In eh, čas je, da najdemo konkreten instrument, s katerim eh, bomo pripravili države članice do tega, da bodo sprejele politike, ki bodo pomagale tem eh, randljivim skupinam. Žal se to doslej ni zgodilo in to še bolj jasno vidimo tekom pandemije COVID-19, kajti položaj teh skupin se je še poslabšal. Gospod O'Flaherty, eh, kako bi lahko države članice pripravili do tega, da bi eh, resno jemale to vprašanje, eh, da bi pripravile oziroma sprejele ustrezne politike in jih tudi izvedle in da bi na ta način konkretno pomagale ranljivim skupinam v družbi? Mislim, da moramo politike za ranljive eh, skupine v družbi vključiti v eh, mehanizem pravne države, kajti družba je lahko le tako močna, kot je močan najšipkejši člen te družbe. Hvala lepa, sedaj pa gospa Palup iz skupine Guje. Dve minuti. Madam Palop, please. Gospa Palop, prosim, da pritisnete na gumb mikrofon. Si decía que muchas gracias, muchas gracias por las intervenciones. Hvala lepa za vse prispevke. Mislim, da je v zadnjih mesecih postalo jasno, da ni pandemija prizadela vseh ljudi na enak način. Zato potrebujemo medsektorski pristop. Vsi vemo, da je pandemija na nesorazmeren način eh, prizadela Rome, še povečala se je njihova izključenost iz družbe. Na področju zaposlovanja so ostali brez prekarnega dela, torej pogosto so ostali brezposelni. Um, Prav tako niso imeli dostopa do javne podpore, številni otroci niso imeli dostopa do izobraževanja, saj niso imeli interneta ali pa osnovne infrastrukture v svojih bivališčih. Prav tako so bile bolj prizadete ženske eh, in pa od njih odvisne osebe. Eh, bili smo pruča tudi porastu eh, protiromskim in sovražnim izpadom, sovražnemu govoru. To je bilo posebej očitno v državah, kot je recimo Romunija ali pa Bolgarija, kjer živijo veliko romskih skupnosti. Um, tukaj govorimo o pravni državi veliko, ampak ob tem nismo pripravljeni zaščititi manjšin ne moremo se odpovedovati osnovnim svoboščinam in pravicam v imenu varovanja ali pa zdravstva. Poskrbeti moramo za vključitev ranljivih skupin v vse dele življenja in to s podporo komisije. komisije. Kaj meni gospod O'Flaherty o tem mojem vprašanju? From Mr. O'Flaherty. Yeah. Ja. Najlepša hvala, sedaj bi radi slišali odgovore gospoda Oflertija. Nažalost imate le pet minut, da odgovorite na vsa vprašanja. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Stori bo vse, kar je v moji moči. Veliko uh, vas je zastavilo vprašanje, združil jih bom, upam, da nimate nič proti. Če je prišlo do kakšnih izboljšav, eh, kar zadeva situacijo Romov eh, tekom eh, pandemije COVID-19, situacija se je poslabšala, ampak države članice so tudi veliko naučile. Deloma uspešen eksperiment je vzpostavil posrednike za izobraževanje in zdravstvo ta projekt eh, je potekal razmeroma uspešno in eh, upam, da se bo nadaljeval. Mislim, da bo eh, po pandemiji COVID-19 to eden izmed projektov, v katerega bomo še naprej ulagali. Poleg tega smo videli tudi, da so se lokalni in pa nacionalni zakonodajalci veliko uh, naučili iz situacije februarja in marca. Eh, recimo, kar zadeva obroke v eh, šolah, sedaj bodo ti obroki zagotovljeni tudi, ko so šole zaprte. Potem je tukaj vprašanje varstva otrok, kajti to je zelo pomembno vprašanje za ženske. In eh, na nekaterih področjih eh, so se s tem začeli ukvarjati, kar je predvsej pripomoglo k izboljšanju situacije. No, sedaj eh, prejdimo od Romov k temu, kaj smo se nasplošno naučili iz pretekle situacije. Inštitucije veliko bolje delujejo na številnih območjih. Preden prejdem k naslednjim vprašanjem in grozdom vprašanj, naj povem, da da je Agencijo za temeljne pravice navdušilo eh, tudi eh, navdušila tudi situacija v državah eh, članicah, ne le, ko gre za te tri skupine, ki jih danes obravnavamo, ampak tudi, ko gre za situacijo na splošno, Eh, namreč prišlo je do eh, spremembe politike, do spremembe zakonodaje, zato da bi bile eh, pravice bolje spoštovane. Kako pa poskrbeti za to, da bi se zgodil čudež, kar zadeva situacijo Romov? Nova strategija eh, Evropske komisije je veliko boljša od eh, prejšnjih strategij in eh, zelo tesno sodelujemo pri izvajanju te strategije. Zares želimo poskrbeti za spremembe. Kaj pa to pomeni v praksi? Kar nekaj stvari smo se naučili. Prva stvar je, da se je potrebno za stvarmi ukvarjati na lokalni ravni potrebno je obravnavati situacijo v določeni vasi, eh, v eh, določeni občini in videli smo, eh, da je ta pristop uspešen. Drugič, pri tem je potrebno sodelovati z Romi. Premalo je bilo sodelovanja z Romi v preteklosti. Uspešni bomo le, če bomo sodelovali z Romi pri reševanju problemov. In uh, dokazali smo, da to deluje. Tretjič, Poudariti moramo, da glavni problem eh, ni problem romske skupnosti, ampak eh, naš problem, torej naša prizadevanja, morajo biti usmerjena v izboljšanje položaja romske skupnosti. Pri tem pa moramo najprej izkoreniti eh, diskriminacijo Romov, ki je globoko zakoreninjena v naši družbi. V nasprotnem primeru velikega napredka ne bo. In to me vodi še k zadnji točki. gre nasplošno za podporo Romom. Eh, vsi moramo prevzeti eh, svoj del odgovornosti, eh, tako državni organi, kako tudi posamezniki moramo sprejeti svoj del odgovornosti. Ne gre zgolj za zagotavljanje nastanitve, ampak gre tudi za preprečevanje sovraštva do Romov. In uh, gospa Bilde. razlikovali ste med državljani in drugimi in nisem prav razumel, kaj želite povedati. Govorimo o državljanih. Romi so tudi državljani. So del naše družbe. In eh, tudi, če ne bi bili, eh, temeljne pravice ne temelijo na eh, potnem listu, ampak na tem, da smo človeška bitja, ki potrebujemo pomoč. In Zauzemali se bomo za naše starše in stare starše v domovih za starejše, ki so izpostavljeni COVID-19, pa tudi za Rome. Ne smemo pozabiti na enakopravnost vseh tistih, ki živijo v naši družbi. Vsi si zaslužijo pod našo podporo in pa popolno spoštovanje človekovih in pa temeljnih pravic. Hvala lepa, gospod O'Flaherty. Sedaj pa bomo nadaljevali z drugim krogom vprašanj in odgovorov. Eh, vsak eh, bo v tem krogu dobil na voljo le eno minuto in začeli bomo z gospodom Mandersom iz skupine ELS. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Upam, da me slišite. Imam vprašanje za gospoda O'Flaherty-ja. Predsedujoča je že povedala, eh, da vlada velika revščina med starejšimi. Kaj lahko storimo? zato, da bi se temu izognili, da bi te ljudi ponovno vključili v našo družbo. Ne gre za lepe besede, ampak za konkretna dejanja. Kako pomagati ljudem, ki so se znašli v tem položaju? Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste bili kratki. Sedaj pa Estrela Dura Ferrandis iz skupine SND. Please press the speak button. Hi, uh, thank you, sorry. Um, en primer lugar, quiero agradecer a la agencia. Najprej bi se želela zahvaliti Agenciji za temeljne svoboščine za odlično delo na področju poročil, ko ocenjujejo vpliv pandemije. Gre za starejše osebe, za invalidne osebe in njihove skrbnike. Ti so najbolj trpeli zaradi pandemije v institucijah, kot so domovi za starejše ali pa domovi invalidije, bila situacija marsikje dramatična. Kot politiki moramo si prizadevati za odpravo teh držav. Mislim, da nujno potrebujemo, okvir, nujno potrebujemo nujn, eh, okviro, um, okvirno direktivo, uh, ki bo nudila tem osebam psihološko in pa fizično pomoč. Potrebujemo programe, ki bodo temeljili na skupnostih. V tem smislu zaprošam agencijo naj pridobi podatke od tistih držav, ki že imajo integrirane modele in ki se že sedaj posvečajo duševnemu in mentalnemu zdravju starejših oseb in invalidnih oseb. Ker je tukaj prisotna komisarka Dali, pa me zanima, kako je z enakim obravnavanjem oseb, ne glede na njihovo prepričanje, um, starost ali pa spolno usmerjenost. Mislim, da potrebujemo model integriranega zdravja, ki bo vključeval ne samo terapijo, ampak tudi vse spremljevalne ukrepe. Prav tako moramo zagotoviti enakovreden in nediskriminatoren dostop do zdravstva za vse državljane, kajti to je temelj našega dobrega. Mm, ja, najlepša hvala. Sedaj pa Đorti Kanjas iz skupine Rinju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Flaherty, za vaše odgovore. Listena o temeljnih svoboščinah v 25. členu poudarja, da imajo starejše osebe pravico do dostojnega življenja. Ampak v času pandemije COVID-19 ugotavljamo, da starejši niso bili dostojno obravnavani. Kršene so imele pravice in pa dostojanstvo. To se je zgodilo pravzaprav povsod po Evropi in postavilo je pred nas ogledalo. Jasno smo videli, kakšnimi težavami se vsak dan soočajo naši starejši. Mislim, da bi morali narediti več kot uh, zgolj pripravljati poročila. Razumeti moramo, da so starejši izredno ranljiva skupina, so odvisni, zato potrebujejo ukrepe, ki bodo usmerjeni v njihovo zaščito. Podobno kot imamo listino o pravicah otroka, uh, se moramo zauzemati za listino za pravice starejših, ki mora poslati jasno sporočilo starejšim ljudem, da so institucije na njihovi strani in da ne bodo nikoli več dopustile, da bodo pod vprašaj postavljali njihove pravice. Now, Mr... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Romeo Franc, prosim, da ste kratki na voljo. Imate samo eno minuto. Najlepša hvala. Gospod Flirty, zahvaljujem se vam in lahko vam povem nekaj razveseljujočega. Imamo regionalno podporo za udeležbo v okviru Refita in eh, ta program se ukvarja ravno z problemi, ki so bili navedeni. Eh, ta program že poteka v nekaterih nemških vaseh. Parlament je z svojim oziroma z velikim soglasjem dejal, da želi eh, zavezujočo zakonodajo. Komisija pa mora imeti dovolj poguma, da to eh, zakonodajo tudi izvede. Prepričan sem, da bi na ta način lahko spremenili to situacijo. Imamo primere dobre prakse, ki delujejo že leta kako eh, to eh, doseči povsod v Evropi. In tukaj ne gre zgolj za Rome, ampak za vse eh, ranljive skupine, starejše invalide in tako naprej. Zelo bi me veselilo, če bi komisija imela dovolj poguma, da bi se v prihodnih letih osredotočila na izvedbo te zakonodaje. Hvala lepa, sedaj pa gospa Palop iz skupine GUE. Eh, muchas gracias. Eh, bueno. Hvala lepa. Vsi vemo, kaj se je zgodilo z starejšimi v domovih za starejše, ampak manjka nam podatkov. Imamo razdrobljene podatke, nepopolne podatke. Zanima me, če bo Fra zbrala informacije v zvezi s tem, kaj se je dogajalo v domovih za starejši, katera so bile tiste slabe prakse. V nekaterih primerjih recimo v Španiji, je, so bile posledice pandemije slabše, ker je prišlo v zadnjih letih do velike privatizacije zdravstva, domov za starejših in tako naprej. In zato so bile. V Španiji je umrlo več kot 202 tisoč eh, starejših v domovih za starejše. Uh, Eh, in to tudi zaradi privatizacije v sektorju zdravstva. Zanima me, če je to model, ki ga bomo še vedno branili v prihodnosti, kaj bomo naredili za to, da bo zdravstvo ohranjeno kot javna storitev. Eh, ustaviti moramo te privatizacije, ki škodijo starejšim in pa tistim, ki skrbijo za njih. In zadnja na vrsti, gospod Džema, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa eh, komisarka, gospod eh, direktor. 100 milijonov evropskih eh, državljanov je invalidov in te je pandemija najbolj prizadela. Zastavila sem že ustno vprašanje Evropski komisiji in obsodila sem dejstvo, da smo obrnili hrbet številnim invalidom prepustili eh, smo jih eh, virusu eh, in nismo jim zagotovili ustreznih zdravstvenih storitev. Agencija za temeljne pravice je zelo podrobno predstavila kršitve človekovih pravic. Eh, vsak odziv na pandemijo eh, bi eh, moral spoštovati tudi varstvo ranljivih skupin v družbi. Sedaj bodo v zgodovini zapisane neuspešne politike, ki so bile sprejete pred pandemijo. Več velja dobiček kot pa ranljivi državljani. Najlepša hvala. Sedaj pa dobita besedo naša gosta, najprej gospod O'Flaherty za pet minut, da odgovori na vprašanje. Potem pa komisarka Dali za pet minut. Najprej gospod O'Flaherty, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča in hvala lepa uh, vsem poslancem. Uh, kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v povezavi z starejšimi. Naj se najprej usredotočim na ta vprašanja. Zastavljeno je. Eh, bilo vprašanje, kako starejše ponovno vključiti v našo družbo. Pri tem bi izpostavil dvoje. Eh, najprej eh, agencija spoštuje starejše ljudi, ne smemo na nje gledati kot na problem, ki ga je potrebno rešiti. Starejši želijo biti del rešitve in mislim, da tega še ne upoštevamo dovolj. Torej, eh, agencija eh, pri tem igra zelo pomembno vlogo, tako kot pri Romih. Ne smemo reševati eh, problemov ljudi, ampak moramo sodelovati z ljudmi, da bi rešili njihove probleme. Opazili smo, da imajo starejši različne izkušnje, ne gre zgolj za zdravje, za eh, položaj, ampak gre za različne vidike identitete, eh, ki te naredijo odpornejšega ali ranljivejšega. Eh, pomemben je tudi spol. Starejše ženske imajo težje izkušnje kot moški velika je razlika recimo v pokojninah med moškimi in ženskami, kar vodi v številne napetosti. In še zadnja točka eh, je, da se moramo izogniti pretirani institucionalizaciji. oziroma pretiranemu dajanju eh, starejših v domove. To je včasih eh, sicer potrebno, Eh, ampak eh, mislim, da moramo kot družba poskrbeti za starejše. Rad bi se zahvalil gospodu Francu za eh, primere dobre prakse iz Nemčije. To si bomo podrobneje ogledali. Gospa Rodriguez Palop je omenila problem. Um, v eh, povezavi eh, z pandemijo COVID-19 in pa razpoložljivostjo podatkov. Podatke smo zbrali in eh, so objavljeni tudi v naših novičnikih, ki so bili naloženi tudi na vašo spletno stran. Poleg tega pa imamo tudi podatke za posamezne države. Tudi za Španijo lahko vidite dokaze, ki so jih zbrali naši raziskovalci v Španiji, pa tudi v eh, drugih državah članicah. Najdete lahko veliko informacij eh, v zvezi z izkušnjami starejših eh, tekom te pandemije. Gospa Rodriguez Palop je omenila tudi privatizacijo in pa vpliv privatizacije na pravice starejših. Ne bi rekel, oziroma ne bi se rad ukvarjal uh, z upravičenostjo uh, privatizacije, ampak uh, zares uh, se bomo poglobili v uh, to, kako bi lahko privatni sektor prispeval k izboljšanju pravic starejših. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Flaherty. Sedaj pa besedo dobi gospa komisarka Dali za pet minut. Gospa Dali, beseda je vaša. Please press the speak button. Can, can you hear me now? Yes, you can speak. And, uh, okay. Uh, thank you for this. Slišite, ja, lahko začnete. Najlepša hvala. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena v zvezi z eh, Romi, eh, ki so pogosto žrtveno jagnje. Eh, prihaja do rasizma in ksenofobije oziroma sovraštva do tujcev. In Evropska komisija je sprožila postopek kršitve zoper številne države članice. Romi so eh, tudi del uh, naše strategije za boj proti rasizmu. Uh, kar pa zadeva pandemijo, sem pisala vsem pristojnim ministrom v državah članicah in poudarila sem, da je potrebno sprejeti specifične ukrepe za ranljive skupine, še prav posebej seveda Rome, uh, v okviru uh, pandemije COVID-19. Pred kratkim smo, prejeli, eh, smo sprejeli strategijo Evropske unije za vključevanje in enakopravnost. In ta strategija eh, se dobro osredotoča tudi na eh, ranljivost Romov in pa ranljivih skupin tekom te pandemije. To je ukvir, ki zagotavlja eh, smernice za uspešno strategijo za zaščito Romov. Na ta način bodo države članice bolje pripravljene na soočanje s podobnimi krizami v prihodnosti. Sedaj pa še k prihodnji strategiji za eh, invalide. Kot veste, posveti na to temo potekajo in. Uh, Obravnavali smo eh, tudi vse točke, ki ste jih izpostavili in eh, pri, prepričana sem, eh, da se bomo v strategiji osredotočili tudi na odmik od institucionalizacije. Potrebno se je osredotočiti na invalide v vseh postopkih Evropske unije strategija bo upoštevala tudi vpliv uh, krize uh, zaradi pandemije COVID-19. Uh, eh, prihodnič bom več povedala o tem. In sedaj še k starejšim. Uh, tekom te pandemije države članice so sprejele ukrepe, zato da bi omilile uh, vpliv uh, pandemije na starejše in to seveda vpliva na življenje starejših. Recimo sistematično testiranje eh, za COVID-19, triaža v bolnišnicah, specifični ukrepi za starejše, eh, izolacija, dostop eh, do širših zdravstvenih storitev. Države članice so se ob začetku pandemije soočile z izzivom zagotovitve dostopa do zdravstvenih storitev. Eh, kljub zdravljenju COVID-19. Omejitve so še prav posebej vplivali na starejše in na njihov dostop do zdravstvene nege. Glede na to, da se naše prebivalstvo eh, stara eh, je eh, tudi med invalidi veliko starejših, eh, vsaj polovica starejših od 65 let. Potrebno je zaščititi pravice starejših, eh, jim zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev in jim omogočiti, da bodo lahko živeli neodvisno. Številni živijo sami in uporabljajo tudi digitalne storitve za ohranjanje družbenih stikov. Seveda pa se srečujejo tudi z številnimi izzivi. Številne države članice so sprejele uh, omejitvene ukrepe, uh, ki so bile namenjene vsem državljanom in ti ukrepi uh, so vodili k številnim vprašanjem uh, glede položaja ranljivih skupin, kot so Romi, invalidi in pa starejši. Uh, Potrebno je obravnavati vse te ranljive skupine in poskrbeti za to, eh, da jih bomo vključili v vse strategije in jim zagotovili tudi ustrezno eh, financiranje. Države članice pa bodo na voljo imele eh, tudi sklad za oživitev in vzdržnost. Izmenjava mne danes vzdržnost mi je omogočila, eh, da eh, sem še podrobneje eh, spoznala vaše stališče glede strategije za vključevanje ranljivih skupin. Najlepša hvala. You, uh, hvala lepa obima gostoma. Upam, da se bo sedaj veliko držav članic zbudilo in da bodo končno posvetili več pozornosti ranljivim skupinam, Romom v ločenih naseljih, invalidom, starejšim. Skratka, upam, da nam je tukaj COVID odprl oči in upam, da bodo države članice sedaj sprejele ukrepe za pomoč tem ranljivim skupinam in upam, da bodo naše ambiciozne strategije tudi dejansko izvajane strinjam se z eh, gospodom Oflertijem, ki pravi, da moramo nehati reševati probleme ljudi, ampak moramo začeti skupaj z njimi iskati rešitve za njihove probleme. S tem zaključujemo razpravo o tej točki. Čaka nas naslednja točka na dnevnem redu, to je točka šest. Izmenjava stališče z komisarko Dali o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na konvencijo OZN o pravici invalidov. Poročilo je tukaj pripravila gospa Langen Zipen. Najprej dajem besedo komisarki eh, Heleni Dali ki bo govorila o evropski strategiji za invalide, potem pa bo dobila za pet minut še poročevalka Katrin Langenzipen. Gospoda Li, imate besedo za deset minut. Hvala. Strategija za invalide do leta 2020 je bila predmet eh, zunanje evalvacije. Kmalu boste dobili končno poročilo o tej oceni. Eh, dobili boste tudi delovni dokument komisije, kjer eh, povzemamo ugotovitve tega pregleda. S tem smo dobili temeljne za novo strategijo za invalidne ljudi. Moje službe trenutno pripravljajo sporočilo komisije o prihodni strategiji ki bo pokrila obdobje od leta 2021 do leta 2030. V tem trenutku zbiramo povratne informacije. Uh, vseh relevantnih služb v direktoratu za zaposlovanje. Eh, in pravzaprav je običajna praksa, da pri tem sodelujejo vse relevantne službe, še bolj pa je to pomembno v povezavi z invalidnostjo. Invalidnost moramo vključiti v vsa pomembna politična področja. To je bistvenega pomena. Obsežno se posvetujemo z deležniki po prvem krogu posvetovanja poleti smo sedaj organizirali drugi krog srečanj med oktobrom in novembrom oziroma smo ta krog pravkar zaključili. S tem želimo poglobiti razpravo o specifičnih eh, temah, o specifičnih vidikih te strategije. Spregovoriti želimo o dostopnosti, o mobilnosti, o sodelovanju, o zaposlovanju, o schemah za zaposlovanje, o schemah socialne zaščite, o socialnih storitvah, o neodvisnem življenju. Želimo se pogovoriti o kakovosti izobraževanja, o dostopu do zdravstva, do sodstva in o drugih. Uh, osnovnih pravicah. Prav tako pa se želimo posvetiti vprašanju mednarodnega sodelovanja na tem področju. Prejšnji teden smo zaključili eh, krok, drugi krok posvetovanj in eh, predstavniki civilne družbe so na zelo koristen način povzeli naše sklepe ob pripravi na naslednjo strategijo. Upam, da bosta tudi parlament in komisija lahko dobro izmenjavala stališča o tem, kakšna bi morala biti pot naprej, kako se zauzeti za pravice invalidnih oseb. Kot sem eh, večkrat povdarila, bo prihodna strategija o pravicah invalidov potek, um, pokrivala vsa dosedaj obravnavana področja. Najprej eh, moramo upoštevati vse človekove pravice, ko gre za invalidne osebe. Prav tako smo 24. septembra dobili poročilo o izvajanju direktive sveta o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu glede na konvencijo o ZN-u pravicah invalidov. Razumem vaše pomisle, ker res je invalidnim osebam pogosto odrečena pravica do sodelovanja na delovnem trgu, čeprav listena v temeljih svoboščina v svojem 15. členu to zahteva. V vašem poročilu pozivate k povečanju zmogljivosti na področju javnih storitev. Tukaj mora biti omogočena zaposlitev invalidnih oseb, ki mora biti omogočen vstop in pa obstoj na delovnem trgu. Na strani komisije razmišljamo o tem, kako bi lahko države članice podprli pri izvajanju svojih eh, javnih storitev, tako da bi pri tem lahko sodelovali tudi invalidne osebe. Prav tako razmišljamo o eh, pridobivanju veščin, spretnosti, tako da bi invalidne osebe lahko neodvisno živele in da bi lahko tudi aktivno sodelovali na trgu dela in pa v družbi. Invalidnim osebam je tudi treba omogočiti ustrezno, eh, ustrezno namestitev. Ob tem je treba seveda upoštevati njihove posebne potrebe. Tudi na ta način jim bomo olajšali vstop na trg dela. Razmišljamo tudi o aktivnem izobraževanju, o pridobivanju veščin. Vemo, da so za to področje pristojne države članice. Ampak, če želimo zagotoviti vključujoče izobraževanje tudi za invalidne osebe, moramo za to vrstnim izobraževanjem začeti že na zgodaj v življenju invalidne osebe. V to delo želimo vključiti tudi organizacije civilne družbe. Eh, invalidnim osebam je treba ustrezno priznati njihov eh, status, v tem smislu bo pomembna izkaznica o invalidnosti na evropski ravni. Um, to mora biti zapisano tudi v naši novi strategiji. Vse invalidne osebe morajo imeti svobodno izbiro glede tega, kje in s kom želijo živeti. Treba je omogočiti javne storitve. Uh, zato, da se bomo izognili problemu institucionalizacije oziroma um, da se bomo izognili temu, da bodo morale invalidne osebe živeti v institucijah ko gre za osebe z psihosocialnimi posebnimi potrebami, jih je prav tako treba upoštevati pri naši strategiji. Prav tako jim moramo omogočiti, da sodelujejo v javnem in v družbenem življenju. Omogočiti jim moramo, da lahko sodelujejo na volitvah in da so lahko tudi izvoljeni. O prihodnih evropskih volitvah bodo lahko naše institucije združile moči in eh, poskrbela za to, da se bo to tudi udajanilo. Um, ehm, evropske volitve morajo biti organizirane na ta način, da bodo vsi volilni lokali ustrezno dostopni tudi za invalidne osebe in da bodo lahko tudi invalidne osebe sodelovale na volitvah. Uh, Še naprej si moramo močno prizadevati za to, da bo naše okolje tako fizično, kakor tudi virtualno dostopno za vse, tudi za, tudi za invalidne osebe. Um, vidik invalidov mora biti vključen v vse pomembne politike in prav tako moramo poskrbeti za to, da bomo ob izvajanju naše zakonodaje Eh, spoštovali konvencijo OZN o pravicah invalidnih oseb. Prav tako moramo zagotoviti skladnost z človekovimi pravicami invalidnih oseb. Ne samo na teritoriju Evropske unije, ampak tudi tam, kjer delujemo za našimi humanitarnimi ali pa razvojnimi dejavnostmi. to nas bo vodilo v naslednjih desetih letih. Spremeniti moramo stereotipe, boriti se moramo proti stigmam in uh, boriti se moramo proti diskriminacijam, eh, proti diskriminaciji. In to na vseh ravneh. Ob tem uh, računamo na sodelovanje vseh pomembnih akterjev, tudi na sodelovanje parlamenta. Samo na ta način bodo naše pobude uspešne. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo mm, gospe poročevalki. Gospa Langenzipen, beseda je vaša. Dear chair, dear colleagues. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, najprej želim lepo pozdraviti komisarko Dali. Hvala za vaše besede, hvala, da danes sodelujete na naši seji in da ste poročali o trenutnem stanju priprav na strategijo za invalidne osebe po letu 2020. Decembra lani sem v imenu zelenih um, želela pripraviti resolucijo o prihodni strategiji. Menili smo, da moramo komisiji poslati naše zahteve in predloge v zvezi z naslednjo strategijo za invalidne osebe. Prav tako smo želeli vplivati na strategijo že v stopni um, pripravljanja strategije. Naša resolucija je bila na plenarnem zasedanju sprejeta šele junija, bila pa je poslana vašim službam že aprila. Upam, da smo naleteli na ploden odziv in upam, da bodo zahteve in predlogi Evropskega parlamenta upoštevanje pri pripravi strategije po letu 2020. Komisarka mm, Dali, spoštovani kolegi, žalostna realnost je ta, da invalidnim osebam še vedno niso zagotovljene osnovne temeljne pravice v evropskih državah. Čeprav so vse države ratificirale konvencijo eh, OZN o pravicah invalidnih oseb. Kljub eh, vsem strategijam, pogodbam, pobudam, so invalidi še vedno žrtev diskriminacije in pa kratenja pravic. Vse skupaj se začne pri izobraževanju, pri dostopu do pravice, pri dostopu do, do reprodukcijskih pravic. Ne morejo neodvisno živeti, um, soočajo se z problemi pri, disto, pri dostopu in so žrt, žrtve nasilja in zlorab na tisoče invalidnih oseb in med te spadam tudi sama. Še vedno moramo živeti v, v ločenih institucijah, v ločenih naselbinah in s tem smo izpostavljeni številnim zlorabam. Na milijone invalidov ne more delati. Čeprav je to pravica, ki je zapisana v številne mednarodne pogodbe in pa konvencije. Številni izmed nas so žrtve socialne izključenosti in revščine. In nesorazmerno število invalidnih oseb je brezdomnih. Vsak dan eh, nam je mm, kratena pravica do sodelovanja v družbi in v luči priprave strategije za invalidne osebe po letu 2020, mislim, da potrebujemo ambiciozno strategijo. Potrebujemo strategijo, ki bo spoštovala vse zahteve iz konvencije OZN. Potrebujemo strategijo, ki bo imela ambiciozne cilje, ki bo imela ambiciozno časovnico, ki bo polno vključena v vse evropske politike in pa vladne strategije. Potrebujemo strategijo, ki se bo sposobna odzivati na posebne potrebe invalidov. Pogosto so te uh, žrtve diskriminacije. Mi invalidi nismo nekakšna obrobna skupina. Uh, Prav tako znotraj skupine invalidov obstajajo manjšine, kot so ženske, skupina LGBT in tako naprej. In vse te skupine so žrtve diskriminacije. Zato se moramo s temi težavami soočiti. Potrebujemo strategijo, ki se bo lahko odzvala na odzive kot trenutna kriza COVID-19. Zato potrebujemo usmerjene ukrepe tako da se ne bodo nadaljevale kršitve pravic invalidnih oseb. Prihodnja strategija mora delovati v korist invalidnih oseb. Tudi organizacije invalidnih oseb morajo biti vključene v sistematična posvetovanja z Evropskim parlamentom in z komisijo. Pravice invalidnih oseb morajo biti vključene v vse evropske zakonodaje, tudi na področju politik za zagotavljanje enakosti med spoloma. Posebej moramo povdariti pomen boja proti nasilju. Prav tako mora to biti vključeno v zunanje delovanje Evropske unije. Prihajam eh, k koncu. Potrebujemo močno strategijo po letu 2020 in pa usporedno potrebujemo sprejem usporedne strategije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 engedjék meg, hogy egy Hvala lepa. Želim se zahvaliti vsem tistim, ki so že sodelovali v razpravi. Želel bi se odzvati. Na poročilo gospe Langenzipen. Na področju, na podlagi predlogo sprememb ugotavljam, da nastaja dobro besedilo. Pre pričan sem, da bodo kolegi predlagali veliko dobrih predlogov sprememb. Glede na to, kar je povedala komisarka Dali, pomembno je, da v novi strategiji ne bomo samo ponavljali ukrepov iz preteklih desetih let. Ne, strategijo je treba prenoviti. Slišali smo že veliko pripomb. Meni se zdi pomembno tudi to, da strategiji sledi tudi ustrezno vzvajanje na politični ravni. Ampak to bo možno samo, če bomo imeli na voljo ustrezna sredstva. Zato potrebujemo ustrezna sredstva za izvajanje strategije po letu 2020 ter follow-up in eh, spremljanje izvajanja strategije. treba je eh, delovati medsektorsko, potrebujemo ustrezne ukrepe na področju športa, izobraževanja, javnega življenja, stanovanske politike, eh, fizičnega dostopanja in tako naprej. Strategije so dobre samo, če so tudi ustrezno izvajane. Pomembno je, da torej države članice izvajajo to strategijo in da mm, spremljajo to, ali so bile ovire dejansko odstranjene.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 Eh, zahvaljujem se ji, da je upoštevala naše poročilo iz septembra in zahvaljujem se poročevalki Lang Zipen za odlično delo. Kot je povedal gospod Kosa, sem prepričan, da bomo dosegli dober napredek na področju predlogov sprememb. No, ampak osnovno poročilo je tako dobro, da nas pravzaprav ne čaka veliko dela. Hvala lepa, Katrin. Skratka, vemo, da številni podatki, ki pričajo o situaciji invalidov, niso spodbudni, ne glede na to, ali gre za dostop do dela, do izobraževanja in tako naprej. Veliko dela nas čaka in zato potrebujemo tudi močno strategijo prepoznavnosti te strategije. Še nekaj besed o podatkih. Nimamo dovolj podatkov o problemu invalidnih oseb, zlasti, ko gre za tiste, ki živijo v institucijah. In to je treba izboljšati. Kot Evropski parlament smo že pozvali k ratifikaciji dodatnega protokola k konvenciji OZN o pravicah invalidnih oseb. Pozvali smo svet na ratificira Istanbulsko konvencijo, pozvali smo k boljšemu zbiranju podatkov, pozvali smo k boljšemu izvajanju ter izboljšavi evropske zakonodaje na področju dostopa. Zato sem vesel, da je komisarka rekla, da bo to pomembna prednostna naloga v naslednji strategiji. Večkrat smo tudi pozvali svet naj neha blokirati horizontalno direktivo o boju proti diskriminaciji. Eh, upam, da bo ta strategija poskrbela za ustrezen napredek. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Eh, kdaj bo agenda pomagala invalidnim osebam pri iskanju dela, Eh, in kdaj bo pomagala invalidnim osebam pri izhodu iz revščine, kajti revščina invalidnih oseb je velik problem. Komisarka je rekla, da želi poskrbeti za napredek na področju izkaznice o invalidnosti. Ali to pomeni, da bo to šlo onkraj športa in pa prostega časa in pa še. Kako ocenjujete težave invalidnih oseb, ko se ti preselijo v kakšno drugo evropsko državo. Treba je zagotoviti medsebojno prepoznavanje invalidnosti v evropskih državah. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Renew, gospa Maksova. Thank you, uh, Mrs. Chair. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice, v zadnjih eh, letih smo sprejeli kar nekaj zakonodajnih aktov za zagotovitev pravic invalidnih oseb. Vedno bolj se na področju politike angažirajo tudi invalidne osebe in pa njihove organizacije, ampak kljub temu nekateri zakonodajni akti ne odražajo ustrezno realnosti življenja invalidov. Če želimo obraniti pravice invalidnih oseb, moramo o njihovem življenju zbirati tudi ustrezne podatke, čeprav to predstavlja velik izziv. V okviru prihajajoče strategije se moramo bolj posvetiti temu problemu. To velja tudi za področje brezposelnosti. Če želimo povečati sodelovanje invalidov na delovnem trgu, če želimo odpraviti revščino invalidnih oseb, moramo biti sposobni izmeriti napredek, ki je bil na tem področju dosežen, kaj smo dosegli za trenutno zakonodajo. Ta um, Takšni podatki so povezani ne samo z delovnim trgom, ampak tudi z izobraževanjem in pa usposabljanjem. Še nekaj v času pospešene digitalizacije je še toliko bolj pomembno upoštevati tudi vidik pravic invalidov. Zeleni dogovor bi naj ustvarjal na tisoče delovnih mest, ampak sprašujem se, koliko jih bo končalo v rokah invalidnih oseb, koliko oseb bo ustrezno usposobljenih in ozobraženih za to, ali bodo invalidne osebe sploh imele dostop do teh usposabljanj. In pa ne na zadnje, vse je odvisno od tega, ali bomo sposobni pravice invalidnih oseb vključiti v vsako zakonodajo poročilo in pa strategijo, ki prihaja iz evropskih institucij. Zato, gospa komisarka, menim, da se morajo vse institucije posvetiti tej novi strategiji. Konvencija OZN o pravicah invalidnih oseb nam daje močen mandat za ukrepanje in to priložnost moramo izkoristiti. Hvala. Hvala lepa, gospa Maksova, gospa Žame iz ID. Izvolite. Oui, Hvala. Zdaj govorimo o zaposlovanju invalidov in govorimo lahko tudi o tem, kako obravnavamo invalide v družbi. vedno gledamo na nje, kot da so diskriminirani, kot da so potisnjeni ob stran, ampak ne upoštevamo težav, s katerimi se oni soočajo vsak dan. Dostop je ključnega pomena. Invalidi imajo največ problemov z dostopnostjo. Dostop do zgradb, dostop do javnega prevoza in tako naprej. Tudi dostop do dela je pomembna tema, kajti podjetja bi lahko potem zaposlovala več ljudi oziroma ljudi iz eh, širšega bazena talentov. 2,7 milijona ljudi se sooča z različnimi stopnjami invalidnosti. Stopnja brezposobnosti med invalidi je dvakrat višja kot med eh, drugimi. Prva ovira pri podjetjih glede zaposlovanja invalidov je izobraževanje. Zato to vodi do problema neenakosti glede poklicnega izobraževanja. Zato nas čaka še veliko dela, Evropska unija mora storiti še veliko, kajti 60 odstotkov invalidov ima težave pri dostopu do dela. Brez ideologije se moramo lotiti tega problema. Kakor sem pravkar povedala, mislim, da bi se morali zgledovati po tistih državah, ki so same sprejele dober pristop, brez Bruslja. Gospod O'Flaherty, nacionalni pristop deluje, lahko tudi brez ideologije. To je vse, kar sem želela povedati. Hvala. Hvala, EKR, er, gospa Dela Pisa, izvolite.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 Is that right now? Se slišimo? Slišimo se. Super. Spoštovana komisarka Dali, skrb eh, za invalidne osebe se mora eh, prevesti tudi v konkretne ukrepe dosedanja strategija ni bila pravična. V Španiji obstajajo nekateri projekti, na katere smo sicer lahko ponosni in ki koristijo invalidnim osebam. Eh, je pa veliko tudi diskriminacije, veliko zlorabov, eh, veliko stigmatizacije celotnih kolektivov. Eh, invalidne osebe ne morejo ustrezno sodelovati v družbah pravzaprav bi moralo biti naravno, da vključimo invalide v vse vidike družabnega življenja. Skrbi nas. Zgrbijo eh, nas spremembe te direktive. Lahko bi prišlo do pasti. Govori o aktivnem delu na trgu dela za vse invalidne osebe. Ne, da bi ob tem upoštevali, da gre za zelo raznolik, zelo raznolik eh, kolektiv. Na ta način ne moremo sprejeti specifičnih rešitev za posameznike. Predlogi sprememb eh, predvidevajo tudi možnosti sankcij, ampak eh, ob tem eh, ne rešujemo problema iz točke 10. Ehm, kako naj zagotovimo zaščito posebnih delavnic za invalidne osebe, če jih nismo ustrezno definirali. Neka, nekatere eh, sektorje, nekatere, mm, nekatera delovna mesta bi morali izuzeti iz eh, te direktive, recimo zaščitene delavnice, ki so lahko v veliko pomoč tem invalidnim osebam. Uh, Hvala, gospod Delapiso. Prvi krok vprašanj pa bo zaključila gospa Pereira iz GUE. Izvolite, beseda je vaša. Muito obrigada, predsednik. Agradeço também a presença da. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se eh, zahvaljujem za prisotnost komisarki Daljevi in hvala poročevalki za opravljeno delo. Invalidi imajo pravico do neodvisnega življenja. Ne smejo biti omejeni ne v digitalnem svetu, ne v realnem svetu. Zato moramo storiti vse, da jim pri tem pomagamo. Potrebujemo potrebne ukrepe, zato da bodo invalidi lahko vključeni v trg dela in dobiti morajo tudi dostojno plačo, imeti pa moramo ustrezno politiko na področju izobraževanja in usposabljanja, prilagoditi je treba tudi čase dela. Potrebujemo tudi ustrezne ukrepe za to, da bo zagotovljen dostop brez ovir do javnih zgradb in tudi do javnega prometa. Prav tako bi morali poskrbeti za brezplačne univerzalne storitve za invalide, zagotoviti pa je treba tudi ustrezne varnostne mreže. Prepričani smo, da bomo dobro sodelovali z poročevalko in poročevalci v senci in po mojem mnenju bi lahko pripravili zelo dobro poročilo na osnovi konvencije OZN o pravicah invalidov. Želimo si, da bi imeli progresivne, konstruktivne predloge tukaj, prav tako moramo združiti napore na področju pomoči invalidom. Vprašanje za komisarko. In sicer, ali je komisija pripravljena pripraviti konkretne predloge za to, da bi zagotovili javno mrežo za to, da bi dobili več negovalnega osebja. To bi koristilo tako negovalnemu osebju, kot tudi tistim, ki potrebujejo oskrbo. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Dali pet minut imate časa, da odgovorite na ta vprašanja. Izvolite. Button, Gospodali, vklopite mikrofon, prosim. Hvala, poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja, kar zadeva resolucijo. Zagotavljam vam, da bomo to upoštevali pri pripravi strategije in želimo si, da bi strategija, ki jo pripravljamo, vključevala tudi izvajanje konvencije OZN v celoti. Veliko dela nas še čaka in potrebujemo seveda sodelovanje vseh držav članic. kar zadeva vprašanje intrasekcionalnosti, nobena strategija o enakosti ne bo popolna brez tega vidika. Nihče ni enak drugemu. In tudi invalidi niso homogena skupina. nobena skupina ljudi ni popolnoma homogena, zato je zelo pomembno, da imamo to intersekcionalno perspektivo. Ampak pri vseh strategijah se to upošteva, tudi strategija LGBTIQ upošteva invalidnost in tudi druge strategije upoštevajo invalidnost. Gre torej za zagotovljeno intersekcionalnost tako v okviru strategij kot tudi med strategijami. Tudi v okviru specifičnih skupin, na primer. Ne glede na to, ali govorimo o skupini LGBTIQ ali invalidih, vedno velja, da so člani teh skupin edinstveni. Zato je intersekcionalnost ključnega pomena. Omenili ste tudi samostojnost, samostojno življenje in odmik od institucionalizacije. Tudi sama v to verjamem. V dolgem procesu posvetovanj se je to vedno znova izkazalo za zelo pomembno temo. Deinstitucionalizacija se je vedno znova pojavljala v razpravah. Strategija bo usmerjena v prihodnost, ampak eh, strategija je samo majhen del tega procesa. Poskrbeti moramo, da bodo države članice v celoti sodelovali z nami, kar zadeva zaposlovanje. Poskrbeti moramo, da bodo invalidi imeli dostop do trga dela in rešiti moramo vrzeli na področju zaposlovanja. Spodbujati moramo vključujoče trge dela, zato da bomo v celoti izkoristili potencial in talente invalidov. Zagotoviti pa je treba seveda tudi dostojno plačilo za upravljeno delo. To je povezano z izobraževanjem in z spodbujanjem samostojnega življenja. Zabeležila sem si vaše komentarje v zvezi z pomankljivimi podatki, pa tudi kar zadeva širitev kartice. Vem, da bi to prineslo veliko prednosti in preučila bom možnost, da bi to storili. Nega, vidim, da ste zahtevali več usposabljanja za negovalno osebje in to bi prav gotovo moralo biti vključeno v strategijo. Prav tako pa mislim, da moramo imeti v zvezi z invalidi pristop na osnovi pravic in to bo ključnega pomena. Prost pretok ljudi, tudi za invalide to velja. Vem, da se invalidi soočajo s težavami pri vsakodnevnem premikanju, temu se moramo res posvetiti in kot unija moramo delati na usklajen način, zato je strategija, ki jo predstavljamo, ključnega pomena. Zakonodaja še vedno ni povsod ustrezno izpiljena na področju dostopa do javnih zgrad, naprimer za invalide. Zato potrebujemo predlog sveta čim prej. Gospodali, žal vas moram prekiniti. Povedati moram, da je prvega kroga glasovanja zdaj konec. Drugi krok pa bo potekal med 11.30 in 12.15 jutri. Zdaj bomo imeli drugi krok vprašanj in odgovorov, časa nam pa zmanjkuje. Zato se kaj lahko zgodi, da bomo izgubili tolmače in potem bomo morali govoriti v angleščini. Če kdo ne razume, se upravičujem, ampak tako pač je. Drugi krok. Gospod Kimpo Ropulus iz ALS. Vsak ima eno minuto, zato lepo prosim, da se držite časa. Gospod Kimpo Poporus, izvolite. Hvala, kolegice in kolegi. Gospa Dali, govorimo o konvenciji OZN o pravicah invalidov. Mislim pa, da je treba govoriti o težavah na področju zaposlovanja. Stereotip je, da bodo invalidi srečni in da je to vse, kar želijo, namreč, da bi imeli delo. To je stereotip. Mi, invalidi, ne delamo za zabavo. Nekateri želimo imeti tudi kariero. Zato je zelo pomembno, da pomagamo invalidom pri dostopu do trga dela. To moramo upoštevati pri pripravi splošnega okvira glede zaposlovanja invalidov. Skrbi pa me, kako bi lahko poskrbeli za večjo sprejetje v družbi. Hvala, gospod Bišov, socialisti, izvolite. Hvala. Hvala lepa, hvala, gospa predsednica. Draga Katrin, draga komisarka, zelo kratka bom. Omenili smo že vrzel med visokimi upi in žalostno realnostjo, zato imam dve vprašanje. Zame je to zelo pomembno. Namreč vprašanje zaposlovanja zlasti minimalnih plač. Realnost je nažalost še vedno takšna, da številni ljudje, tudi če delajo, ne dobijo minimalne plače. Zanima me, kako bomo to rešili, kajti v predlogu komisije o minimalni plači že vidimo, da so takšne izjeme vključene. Pa še drugo vprašanje, Težko je razložiti, zakaj imamo toliko programov, naprimer, kar zadeva izkaznico za invalidnost in tako naprej. Še vedno nimamo nekega okenca vse na enem mestu na tem področju. Mislim, da bi bilo dobro, gospa komisarka, da bi imeli v vseh 27 državah članicah enake kartice, enake pravice in da ne bi bilo diskriminacije. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Al Salani iz Renew, izvolite. Ni povezana, prav, nadaljujemo z EKR, gospod Gojking. Hvala, se slišimo. Se slišimo? Da, slišimo se. Najprej hvala za poročilo. Hvala vsem, ki delajo na tem dosjeju. Mislim, da invalidi prispevajo k raznovrstnosti v Evropi, ampak eh, skrb za nje in njega je zelo različna po Evropi. To vpliva tudi na pravico do dela, do izobraževanja, do usposabljanja in potem to vpliva tudi na njihova življenja. Vprašanje za komisarko. Ali se strinjate, da bi bilo dobro, da bi to poenotili po Evropi? Da bi imeli enak okvir? Poskrbeti bi morali, da bi invalidi lahko celoti sodelovali v naši družbi. O tem bi lahko še dolgo govoril, ampak minuta je potekla. Hvala. Gospa Džema je naslednja. Izvolite. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo dobro vemo, eh, da je direktiva o enakopravnosti pri delu zgolj eh, deloma v skladu eh, z zahtevami Združenih narodov zelo dobro vemo tudi, da eh, številni zaposleni nimajo eh, polnopravnih eh, pravic pri delu. In pri tem je potrebno upoštevati tudi osebe z invalidnostjo na delovnem mestu. Rada bi poudarila tudi diskriminacijo spolov, kar povzroča zaustritev situacije eh, ženske eh, so pogosto eh, prizadete zaradi diskriminacije, še posebej ženske z otroki. To je še toliko pomembno tekom nujne krize. Ta vprašanja je potrebno takoj rešiti. Uh, Hvala lepa. Prisluhnili bomo odgovorom komisarke Dali, upam, da ste še z nami. Pet minut imate, da odgovorite na ta vprašanja. Izvolite. Hvala. Prvo vprašanje. Minimalna plača je pravica in to moramo spoštovati. In to brez izjem zato si bomo prizadevali, kar zadeva izkaznico za invalidnost. Prednosti vidim in preučili bomo možnosti, da bi to razširili. Harmonizacija, to vedno koristi državljanom, tudi ko govorimo o negi bolnikov, spoštovati pa je treba seveda pristojnosti držav članic na tem področju. Hvala za to priložnost za izmenjavo mnen. Kakor veste, želim, da bi ta strategija bila uspešna in želim si, da bi konvencija OZN o pravicah invalidov zaživela tudi v Evropi in da bi to veljalo za vse državljane v Evropski uniji kakor sem večkrat že povedala, smo izvedli obsežna posvetovanja z različnimi deležniki in sodelujemo tudi z prihajajočim predsedstvom svetu. Decembra pa bom govorila z ministri na to temo. Želim si, da bi strategija o pravicah invalidov vplivala na to, da se izboljša življenje in tudi dostop do dela za invalide. Strategija bo namenjena temu, da bi izboljšali dostop do dela za invalide in da bi odpravili razlike v stopnih brezposobnosti med eh, državljani brez invalidnosti in invalidi. Poskrbeti moramo za invalide in poskrbeti moramo, da bodo za dostojno delo tudi dostojno plačani. Vključujoče izobraževanje je ključnega pomena, to bo ključni del strategije, prav tako bo treba zagotoviti prosto gibanje za invalide in trdo bom delala na tem področju. Zagotoviti je treba tudi boj proti diskriminaciji in zato bomo delali na tem, da bi sprejeli horizontalno direktivo za preprečevanje diskriminacije, lahko pa tudi izboljšamo trenutno direktivo o enaki obravnavi, zato da zaščitimo pravice invalidov na vseh področjih življenja. Upam in prepričana sem, da nam bo uspelo, kar zadeva horizontalna vprašanja, naprimer spremljanje in izvajanje strategije, to je ključnega pomena sistematično zbiranje podatkov o invalidnosti, kvalitativni in kvantitativni podatki so ključnega pomena. Zagotoviti moramo skladnost z konvencijo OZN o pravicah invalidov, intersekcionalnost, vse to je ključnega pomena. Prav tako moramo okrepiti izvajanje in to pomeni, da bomo morali najti nove načine sodelovanja z drugimi institucijami v EU, vključno s parlamentom, pomagati pa moramo tudi državam članicam za to, da poskrbimo za popolno izvajanje konvencije. Institucije EU pa morajo voditi z zgledom. Mi smo javna uprava, zato moramo tudi mi izvajati konvencijo OZN o pravicah invalidov. Izvajati moramo tudi ustrezen dialog z organizacijami invalidov, zato da se bo strategija ustrezno izvajala. Še enkrat ponavljam, da sem si zabeležila vaše komentarje, vaše prispevke in to bo prav gotovo vplivalo na strategijo. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospa Dali. Zdaj pa na koncu dobi še besedo gospa Langenzipen. Gospa Langenzipen, izvolite. Beseda je vaša. Draga Helena, kolegice in kolegi, draga predsednica, hvala, hvala, da ste prisluhnili našim predlogom. To je strategija, ki jo pripravljamo mi skupaj s kolegi in upajmo, da bo to res prineslo spremembe v EU. Jaz želim. Povedati le to, da moramo še posebej skrbeti za deklice in ženske invalide. Povedati moramo pa še nekaj. Invalidi ne. Samo trpimo. Želimo si, da bi bili bolj vključeni v družbo. Vključenost v družbo ni vprašanje pripravljenosti. To ni neka neumnost, ki si jo samo želimo. To je človekova pravica. Hvala vsem poročevalcem v Senci, pa tudi drugim, ki so sodelovali pri pripravi tega dosjeja. Pripravili smo 35 kompromisnih predlogov sprememb v zvezi z uloženimi predlogami sprememb te kompromise vam bomo kmalo poslali, dobro sodelujemo, zelo sem pozitivna, tu in tam se bodo prav gotovo pojavila kakšna vprašanja in tu in tam bomo imeli kakšna odprta vprašanja in tu in tam bo potreba po razpravi, ampak optimistična sem, da bo to odlično poročilo. Hvala z moje strani. Hvala še enkrat za vašo podporo in hvala tudi komisarki. Hvala, hvala lepa vam vsem. To je vse na današnjem dnevnem redu. Hvala sekretarjatu, hvala tehnikom, hvala tolmačem, hvala vsem, ki so omogočili izvedbo te seje. Naslednja seja bo 30. novembra ob 14.00. 16:45 tukaj v Bruslju. Hvala in lep večer.